Good afternoon, dear colleagues. Dobar dan, spoštovane kolegice in kolegi. Danes popovdne bomo imeli javno obravnavo o premestitvah, tega se vsi že veselimo. Predtem bomo neformalno začeli sestankom odbora Libe, ki se začenja danes in nadaljuje jutri. Najprej nekaj sporočil strani predsedstva. Najprej bomo sprejeli dnevni red, če temu nihče ne nasprotuje potem lahko to tudi naredimo. Nekaj sporočil imam, najprej nekaj o jezikovnem režimu. Žal, tolmačenje v danščino, litvanščino, latvišo, maltežanščino in pa bulgarščino ne bo na voljo danes. Potem pa imam še nekaj obvestil in sicer podpora za priporočila koordinatorja na preimenovanje poročevalcev Srapost v imenu SD. Potem pa poročilo, ki se bo skupaj soblikovalo z odborom FAN, skladno z Rom 205, potem gospa Mlinar v imenu Alde, sicer gre za poročilo o večletnem finančnem okviru za Agencijo Evropske unije za temeljne pravice. Ne no, vem, kaj se dogaja z lučmi, trenutno zdi se, da je vse v redu. Anyway. Okay, um, then... Najlepša hvala, zelo je svetlo, vsaka primeru. Potem pa še poročevalci za mnenje, gospa Stevens, EKR, in sicer gre za stališče z zelo dolgim naslovom registracija oseb na potniških ladjah, ki plujejo v ali iz pristanič držav članic. Gre tudi za formalnosti glede poročanja za ladje, ki pristajajo v državah članicah, potem pa še gospa, oziroma gospod Vioti SD za mnenje o poročilu finančna pravila, ki veljajo za splošni proračun Evropske unije 2016-2082. Tako, spoštovani kolegi in kolegice, s temi naznanili, na izrečem tudi dobrodošlico vsem, poročevalki Malin Björk pa še posebej gre za predstavitev v imenu odbor Libe okvir EU za premestitev tretja točka. Osredotočili se bomo na vprašanje okvirja EU za premestitve, premestitev državljanov tretjih držav v državo članico Evropske unije. To je eno najbolj bistvenih vprašanj, ki jih obravnavamo v tem odboru in premestitev je gotovo eno najbolj težavnih vprašanj. Poleg preseditve, s katerim se ukvarjamo, in to je tudi eno najpomembnejših vprašanj, poročevalka je sredi obravnave tega poročila in danes ji boste pomagali še naprej poglabljati razpravo o predlogu komisije. Med razpravo bo govora o vzpostavitvi evropskega okvira in pa prenovitve skupnega evropskega azilnega sistema, kar je tudi drugi del svežno zakonodajnih predlogov. Še nekaj mi dovolite, da povem predn predstavim poročevalko. Predlagana zakonodaja, kot namerava Evropska komisija, ne bi nam omogočala stalni okvir in pa poenoten postopek za pre premestitev oziroma preselitev znotraj Evropske unije. In sicer, da naj bi na teritoriju držav članice Evropske unije se zagotovila mednarodna zaščita. Bodo pa države članice še vedno odločale o tem, koliko ljudi se bo premestilo vsako leto. In pa v okviru premestitvi bo Evropska komisija izvajala skladno z načrtom Evropske unije za premestitev. šlo bo za tako imenovane scheme, ki bo spremljala Evropska komisija. To je predlog. Okvir EU za premestitev torej navaja merila, ki jih je treba upoštevati, ko se določa regije v tretjih državah, iz katerih naj bi se izvajalo premestitve. Tukaj gre za standardizirane postopke za izbor, obravnavo in pa premestitev prijavljenih. Prav tako so navedeni skupni kriteriji za upravičenost znotraj usmerjenega okvira oziroma schem Evropske unije za premestitev. To je tudi skupna podlaga za izključitev nekaterih kandidatov iz hm, določenega svežnja premestitve, ali gre tukaj za običajni postopek ali pa pospešeni postopek, ki se lahko uporablja. Poslanci, in to bo omenila tudi Malim, pa so že izpostavili številna vprašanja, ki so pomembna, naprimer financiranje nacionalnih schem Evropske unije, potem tudi vprašanje eh, izbirnih meril, potem vprašanje združevanja družin. pa tudi vprašanje izvedbenih aktov, kar zadeva letne usmerjene načrte ter dirigirane akte to so določene točke, ki jih bom danes obravnavali, oziroma vidiki. Spoštovani kolegi, naj vas opomnim, da je vprašanje premestitev eno izmed zelo pomembnih orodij, ki jih imamo pri tej širši problematiki, ko gre za skupni načrt Evropske unije za azil. Kolikor vemo, ta politika ne deluje dobro in danes bo to tudi pomemben del razprave. Najprej me veseli, da lahko predam besedo poročevalki pri tem pomembnem doseju, gospe Bjork, ki bo predstavila tudi zelo pomembne govornike, ki bodo danes z nami. Malin, izvoli, imaš besedo, najlepša hvala. Gospod predsednik, najprej se lepo zahvaljujem današnjim gostom za naše delo in za delo poslanca ter poslank je bila vaša odeležba in pa izbor gostov zelo pomemben. Nadaljeval bom v švečni, nekateri boste verjetno potrebovali tudi slušalke. Najlepša hvala, veliko čast mi je, da bom lahko prisluhnila tem govornikom. Še potem pa bom predstavila tudi situacijo, tako v vseh posameznih držav članicah in pa na mednarodni ravni. Kot je povedal gospod predsednik, je ta predlog eden od zakonitih predlogov oziroma možnih poti za vstop v Evropsko unijo. Zelo pomembno je za Evropsko, za Evropsko unijo in za Evropski parlament, da prioritetno obravnava ta dosem. Moramo biti pravični, kaj to pomeni. Pravični in dobri. Okvir mora temeljiti na političnih izkušnjah. Opredeliti moramo predpise, ki morajo biti jasni, tako da se jih bo dalo izvajati. Moramo vključiti nacionalne institucije, tako da se bo vse skupaj dobro izvajalo tudi na nacionalni ravni. Opreti pa se moramo tudi na delo nevladnih organizacij in združena na terenu. Poleg tega moramo izboljšati trenutno delo. Prispevati moramo k temu, da bomo lahko sprejemali več beguncev. vidimo, da prihaja do povečanega števila sprejema v določenih primerov, vendar pa mislim, da lahko storimo še veliko več. In to sem želela še posebej povdariti, spoštovani kolegi in kolegice. Programi premestitev obstajajo v nekaterih državah šaljca, gre za prevzemanje odgovornosti, moramo biti pravični odgovorni si, deliti to odgovornost države članice, morajo sodelovati, gre za temeljna načela humanitarnega programa, ki bodo zagotovila zaščito za čim večje število. Pomembno je, da vprašanje premestitve obravnavamo kot vprašanje nacionalnega pomena in pa mednarodnega pomena. Ali bo kdo blokiral premestitev, to je nekaj drugega. V vsakem primeru pa ne smemo tvegati tega, da bi se zdaj nekako vprašanje obrnili proti migracijam. Moramo imeti Evropo, ki bo podpirala nacionalne programe. Ali bi bilo dobro ali pa celo bolje, da bi na nacionalni ravni zavrnili trenutno politiko? Ne, mislim, da ne. Mislim, da se lahko opremo na to. V Evropskem parlamentu smo si prizadevali izboljšati ta predlog morali, se bomo soočiti še z različnimi vidiki pri obravnavi tega besedila, prisluhniti moramo tudi različnim deležnikom, mednarodnim institucijam, nacionalnim strokovnjakom, operativnim akterjem, potem tudi združenim prostovoljcem na terenu. In naši gosti danes nam bo predstavilo tudi svoja gledišča, stališča, ki se jih moramo zavedati, da ne bomo storili na Evropskem parlamentu kakšne napake. Prisluhnili bomo. Evropski migracijski mreži. Prislušnili bomo primerjalni analizi med različnimi programi premestitev v državah članicah, to je zelo pomembna študija. Prav tako bomo prisluhnili UNHCR-u, to je eden od srednjih akterjev na terenu. Potem bomo prisluhnili ICMC-ju, predstavili bodo različne prostovoljne organizacije. Tukaj gre za zelo bogate izkušnje, ki jih moramo poštevati. To je osrednji akter v smislu izvajanja programov premestitev. Prisluhnili bomo tudi Oskar Wegmlandu, predstavniku Švedske migracijske agencije. Videli bomo, kako naj bi se profilirali takšni programi. In v veliko veselje mi je, da vas lahko danes sprejmem tukaj, ter se veselim vaših predstavitev. Hvala. Thank you very much, Malin. Najlepša. Hvala, Malin. Res je to, kar si dejala. Kolegica bo imela ponovno besedo po teh predstavitvah. Začeli bomo kar po vrsti. Najprej predstavitev Evropske migracijske mreže. Gre za študijo o premestitvah, komparativna analiza, ki primerja programe premestitev po vseh držav članicah. In to bo predstavil Bernd Parusel, strokovnjak iz Švedske migracijske agencije iz operativnega razdelka. Bernd, izvoli. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Lepo se zahvaljujem tudi Marlin Björk in pa članom odbora Libe, da ste me povabili sem, tako da lahko predstavim to čisto novo študijo. Veseli me, da sem danes z vami. Ko smo začeli izvajati to študijo, pred kakšnim letom smo seveda upali, da bo požela nekaj zanimanja, Ni pa, nismo pa pričakovali, da bi to lahko dejansko uporabljali v zakonodajnem procesu, kar je seveda velik dosežek, zelo dobro in upam, da boste tisti, ki boste to prebrali, našli tudi zelo koristno znanje o tem, kako premestitev in pa humanitarni sprejem potekata v različnih državah članicah. Najprej logika v ozadju te študije, kot vsi veste, je vedno več beguncev na globalni ravni. Situacija v Evropski uniji glede migrantov in beguncev je precej kaotična. Soočamo se z izrednimi migracijskimi pritiski. Begunci potujejo po nevarnih, nezgodnih poteh do Evrope in oblikovalci politike so začeli ugotavljati, da potrebujemo nove zakonite poti, boljše poti, ki jih potrebujemo tako, da bomo zagotovili zaščito. Premestitev je prav gotovo eden tistih zakonitih kanalov, ki bi že vzpostavljen in bi ga lahko nekako razširili in izboljšali. Namen študije je bil kartirati premestitve in pa programe humanitarnega sprejema po celotni Evropski uniji in Norveški, predobiti v pogled v to, kako ti programe delujejo, raziskovati nove spremembe, zagotoviti tudi pregled opredeljenih ovirov in težav, pa tudi naučenega. Poleg tega pa smo se ogledali tudi scheme zasebnega sponzoriranja, ki so na voljo v nekaterih državah članicah. Naslednja prosojnica, prosim. Če bi želeli prebrati to študijo tudi sami, naj omenim, da imate to študijo na voljo v treh oblikah ali formatih. Najprej sintetično poročilo, povzetek na 61 eh, straneh, primerjava strokovnjakov po državah članicah, potem pa tudi kratek povzetek za vse tiste, ki nimate časa prebrati tega izčrpnega poročila, le 8 strani, na katerih so povzete glavne ugotovitve potem pa kot ponovadi pri EMN-u, Evropski inovacijski mreži, nacionalna poročila vseh udeleženih držav članic, teh je bilo 24, 24 poročil torej, za humanitarni sprejem in pa premestitve. Študija zajema 23 držav članic Evropske unije in na Norveško, tiste države, ki niso zajete, Danska, Portugalska, Romunija, Slovenija in Grčija. Naj na kratko predstavim, kako smo opredelili te glavne koncepte. Premestitev, torej premestitev državljana tretje države ali pa državljana brez države na zahtevo NHCR-a in na, na osnovi zahtev po mednarodni zaščiti in tako dalje. Potem pa še opredelitev humanitarnega sprejema zato nimamo posebne definicije, vendar v okviru te študije smo opredelili scheme, ki so podobne premestitvi, ampak iz različnih razlogov ne morejo soditi v definicijo premestitve. Ena od razlik bi bila lahko, da se zagotovi le začasno prebivanje upravičencem ali pa, da je takšna možnost na voljo le kratkoročno in ne dolgoročno. Naj predstavim na kratko še prikaz statistik v petletnem obdobju od 2011 do 2015. So glavne države članice sprejema oziroma premestitve v Evropski uniji bile Nemčija, Švedska, Norveška, Finska, Združenje kraljestvo, potem pa Nizozemska, Francija in Avstrija. Potem pa so začele za programe premestitve tudi številne države članice, ki jih ni na tem diagramu in eh, so v tem primeru tudi številke toliko nižje. Pa še en diagram, ki je zanimiv v smislu ozadja situacije premestitev. Primerjali smo število premeščenih v Evropsko unijo z pozitivnimi odločbami v primeru azilnih prošenj. Modri stolpec. Eh, torej zadeva število tistih, ki so prišli kot prosilci za azil v Evropsko unijo in jim je bila odločba odobrena. Tradicionalni teritorijalni azil je torej glavna pot za odobritev premestitve. Ta delež, ki zadeva premestitev oziroma humanitarni sprejem, pa je relativno majhen, to bi lahko izboljšali. Potem pa naslednji prikaz, tukaj vam lahko pokažemo, takrat, ko so nekatere države članice začele z svojimi schemami, svojimi programi premestitve. Lahko vidite, da nekatere države članice to počno že kar nekaj časa, ima zelo veliko izkušenj. Kandor pa se zdi, da se je po letu 2000 število držav članic povečalo v teh programih, še posebej v letih 2015 in 2016. Na tej sliki lahko vidimo, da je mogoče države članice Evropske unije razdeliti v štiri skupine. Najprej države z stalnim programom za premestitve, potem še ena skupina, ki ima tako programe premestitev kot humanitarnega sprejemanja, Avstrija, Češka, Nemčija, Irska in Združeno kraljestvo, potem tudi ad hoc premestitev države, z ad hoc premestitvijo in humanitarnim sprejemom, ne pa dolgoročna premestitev, potem pa še zadnja skupina držav članic in sicer gre za tiste, ki so trenutno v procesu vzpostavljanja schem premestitev Cipr, Hrvaška, Litva, Latvija in Malta. Osnovna primerjava med državami članicami kaže, da no, državami udeleženih kaže 17 držav članic in Norveška ima programe premestitve in humanitarnega sprejema ali pa so to imeli v preteklosti, šest držav članic pa zaenkrat še nima nobenih izkušenj za premestitvijo in pa humanitarnim sprejemom. Kljub temu, da so glavni cilji in schem držav članic podobni, zagotavljati zaščito tistim, ki to potrebujejo, potem pomagati tudi državi prve premestitve, potem iskati tudi trajne rešitve za begunce. No, značilnosti teh programov se razlikujejo. Gre za različne type scheme, uporabo eh, kvot, potem eh, izbirnih meril in pa metod premestitve teh ljudi. Nakratko bom spregovoril tudi o nekaterih omenjenih točkah, ko gre za metode izbiranja in status upravičencev. UNHCR ponavadi identificira kandidata za premestitev države članice oziroma njihovi pristojni organi pa sprejmejo končno odločitev glede tega, ali bo do te premestitve dejansko tudi prišlo ali ne. To storijo tako, da odpošljajo misije za izbor v begunska taborišča ali pa druge države. Lahko pa se uporabi tudi izbira na osnovi dosijeja. Uradniki iz migracijskih organov, iz držav član to, članic to počno od doma in potem preučijo te doseje. Ponovadi premestitev pomeni, da oseba mora biti prepoznana kot begunec skladno z merili UNHCR-a pred sprejemom. Nekatere države članice sprejemajo tudi upravičence do subsidijarne zaščite in nekatere države članice imajo prakso ponovne ocene zaščite, če je do take zaščite že prišlo. Komentarni sprejem pa se lahko upravi brez vnaprejšnje ocene UNHCR-a in tak status se lahko zagotovi na začasni ravni, ne nujno torej za stalno. Potem pa še dodatni izbirni kriteriji in prioritizacije, na katere države članice uporabljajo dodatna merila za izbor, naprimer vrsta in stopna ranljivosti, če so to naprimer žrtve nasilja in ali mučenja, potem osebe, ki potrebujejo zdravstveno pomoč. Nekatera merila so zredotočena na posamezne starostne skupine, naprimer na ostarele, starejše ali pa na otroke, ali pa se zredotočajo tudi na bolj specifične profile, na samske matere. Potem nekatera merila zemljajo razmislek o enotnosti družin, združevanju družin. Nekatere družine imajo lahko že vnaprej obstojujoče povezave z državo članice, meri pa se tudi integracijski potencial posameznih oseb. Potem pa se po negativni plati uporabljajo tudi izključitveni kriteriji ali deprioritizacija v nekaterih držav članicah. Zanimivo pa je opoziti, da imajo nekatere države članice tudi kvote za izredne razmere, za premestitvene kvote naprimer Nizozemska, Švedska in Finska uporablja take pristope. Ko gre za odobritev statusa, kvote in geografske prioritete, smo videli, da večina držav članic odobri premeščenim beguncem, upravičencem do zaščite, enak status, vendar pa se lahko namestitev ali pa integracija, stopna integracije med temi skupinami razlikujejo. Večina držav članic uporablja letne ali večletne kvote za premestitev in večina držav članic uporablja tudi geografske prioritete glede tega, odkje naj bi premeščali. V zadnjem času je bil seveda, sem se seveda osredotočali na Sirijo. Potem pa situacija po prihodu, nekatere države članice naseljujejo begunce v tranzitne centre za sprejem, preden zagotovijo stalno bivališče. Druge države članice pa lahko to zagotovijo takoj. Vse države članice imajo tudi določene dogovore za integracijo, vendar pa se te možnosti razlikujejo v smislu jezikovnih tečaj, dostopa do trga dela in tako dalje. Nekatere države članice imajo tudi notranji mehanizem za distribucijo ali pa dodelitev nekateri begunci so dodeljeni v določene občine druge države članice. Tega nimamo. Potem pa še zasebno sponzorstvo. Tukaj gre za nekoliko drugačno situacijo, saj gre za sodelovanje privatnega sektorja. Tudi to smo preučili. Ugotovili pa smo, da ima le pet držav članic formalna programe zasebnega sponzoriranja. To so zelo majhna števila, razen v Nemčiji, kamor so v zadnjih letih sprejeli zelo veliko ljudi zaradi že vnaprej vzpostavljenih družinskih vezi z begunci. Zasebno sponzorstvo je zelo podobno združevanju družin, lahko pa gre tukaj tudi za razširjeno družino, ki ponavadi ne bi sodila v merila za združevanje družin. Včasih gre v teh primerih tudi za osredotočenje na posebne verske skupine. Izkušnje so glede zasebnega sponzoriranja omejene, nekatere države članice pa pravijo, da jih to zanima. Povedal bom še nekaj o izzivih, ki smo jih opredelili. Lahko izzive razvrstimo na tiste, ki se pojavijo pred odhodom, pa tudi na tiste, ki se pojavijo po prihodu. Naprimer, pred odhodom dolgi postopki izbiranja in pa zamude v transferih, potem logistične ovire in varnost na tvegene v tretjih držav, zaradi česar ni mogoče izpeljati misije izbora, potem težave pri pridobivanju potnih listine za odhod vse, ki to zadeva, potem informacije pred odhodom in kulturno usmerjanje ali orientacija, tudi to je včasih izziv, zaradi tega, ker to zahteva določene vire in sredstva, človeški vir v smislu tega, kdo bo to opravil. Moramo pa upravljati tudi s pričakovanjem glede tega, kaj pričakujejo tisti, ki se želijo premestiti. Moramo jih torej obvestiti, kaj ne pričakujejo, ko bodo prišli v državo destinacijo. Potem pa še prihod in pa čas po prihodu najprej dogovor glede namestitve, to je pogosto težave, ni dovolj možnosti za namestitev, potem dogovarjanje glede jezikovnih tečajev, potem izpolnjavanje posebnih potreb za podporo in pa zagotavljanje zaposlitvenih možnosti. Kako se lotiti teh izzivov? Dobro usklajevanje med organi je nujno potrebno, to se je pokazalo, naprimer med nacionalno in občinsko-lokalno ravnjo, potrebno je zagotoviti dovolj informacij realističnih informacij in dovolj kulturnega ozadja za pripravo. Tudi to je pomemben del lotevanja teh izzivov. Potrebno, potrebno je izboljšati tudi v ciljni državi stanovansko politiko in izboljšati tudi in zagotoviti stalno nastavitev neposredno po prihodu. Potrebno je ukrepiti vlogo lokalnih skupnosti in prostovoljcev, tako da ne bodo preseljeni begunci prepuščeni sami sebi. Potrebno pa je morda ponuditi tudi podporo drugih beguncev, ki so že v državi, da spremejo nove. Sedaj pa končni zaključki. Obveznosti in zaveze, ki so jih države podale, so se povečale v zadnjih letih precej, vendar pa preselitev je še vedno precej nizka. Verjetno število prej nizko, da bi to delovalo kot alternativni sistem nezakonitemu vstopu ali teritorijalnemu azilu. Če pa si želimo, da bi to naj bila prava alternativa, bi morali potem to kar precej izboljšati. Potrebno pa je spodbujati preselitev kot urejen postopek, vključiti mestne ravni, lokalne ravni in izpostaviti pozitivne izkušnje. Velika prednost je, da lahko države, ki sprejmajo begunce, načrtujejo naprej, kaj je potrebno, načrtujejo in pripravljajo integracijo in se pripravijo na prihod. Potem pa še ena točka. Morda bi zasebno sponzorstvo, to je še vedno precej nov koncept, lahko bila rešitev, vendar pa druge države, na primer Kanada, to že precej uporabljajo. O tem bi se morali še pogovoriti. Seveda sem sedaj pripravljen odgovoriti na vprašanja. Lahko stopite v stik z mano po sestanku, mi pošljete elektronsko sporočilo. Z veseljem bom na to odgovoril. Hvala. Hvala lepa. In poročilo je na voljo tudi na spletu. Tako da si ga lahko ogledate. Imate komparativno analizo, seveda, vendar pa lahko si to ogledate tudi po spletu, za bolj poglobljen pogled vse skupaj. Če imate kakšno vprašanje, mi povete že zdaj, če je to res pereče vprašanje, sicer pa bodo vprašanja po vseh predstavitvah. Sedaj pa ocena UNHCR o dejanskem predlogu. In tukaj imamo z nami gospoda Imada Ziza Sedraka, ki je višji uradnik UNHCR za preselitev. Prosim. Um, thank you very much in, um... Hvala lepa hvala lepa odboru, da ste nam dali to pomembno priložnost za pogovor o tem pomembnem mejniku, bi kar rekel, pomembni pobudi Evropske unije, Evropske komisije. Predstavitve v panelu so zelo pomembne, vidimo da so predstavitve različnih akterjev, UNHCR, nevladnih organizacij, pomembne, ker so to te tiste, ki skrbijo za preselitve. To je ena od pomembnih priložnosti, morda prva formalna priložnost, da se o tem pogovorimo z Evropsko unijo, z institucijami in da vzpostavimo ta dialog o tem okviru. Želeli bi podati naše začetne pripombe na vse skupaj, radi pa bi se o tem tudi pogovorili. Kajti na koncu bomo tako, mislim, da vzpostavili odločen in dober okvir EU za preselitev. Seveda pa bo to pomembno tudi za naše stališče, upamo, da bomo to lahko predstavili državam članicam in evropskim institucijam v naslednjih nekaj dneh. Naj, najprej povem, da je okvir aktualen in dragocen prispevek k deljenju odgovornosti na globalni ravni. Verjetno ni potrebno predolgo govoriti o dejstvih, o velikih selitvah na globalni ravni, ki jih vidimo UNHCR ocenjuje, da bo leta 2017 saj 1,2 milijona ljudi, ki bodo potrebovali preselitev, torej v okvir je zelo aktualen v tem smislu. In to predstavlja pomemben korak k spostavitvi bolj trajnostnega in odločnega programa za preselitev na evropski ravni. To je torej zelo aktualno tudi glede na globalno delitev odgovornosti. Prav tako pa vidimo, da je to v skladu s tem, kar so podale države članice v New Yorkski izjavi 19. decembra, ko pozivamo preselitvi in drugim potem za sprejemanje beguncev. UNHCR pozdravlja to pobudo Evropske unije. Mislim, da je to plot dela veliko akterjev pa tudi sodelovanja z nami in drugimi organizacijami. Mislim, da je potrebno spet izpostaviti in okrepiti partnerstvo, ki je pomembno za politiko preseljevanja, odkar se je ta vzpostavila. UNHCR v kontekstu preselitve v Evropi že leta, desetletja bi dejal, dela na tem, da bi pripravili zelo odločne nacionalne programe za preselitev s posameznimi državami članicami EU. EU. E Prav tako smo sodelovali z Evropsko komisijo tudi schema za preselitev z julija 2016. 11 držav članic, to je bilo zelo pomembno, je prek te scheme uvedlo program preseljevanja v svojih državah. Torej, preko tega bi rad izpostavil duh sodelovanja. Naša vloga je podporna, pa tudi taka, da skušamo dodati dodano vrednost. Zelo pa bi si želeli videti okvir, ki bo usklajen z obstoječimi strukturami okvir, ki bo vodil dejavnosti preseljevanja v državah članicah za še kar predvsej časa. Torej želimo vam pomagati pri podpori temu postopku. Nekaj vprašanj, ki bi jih morda izpostavili, kar se tiče našega stališča. Najprej izredno pozdravljamo omembo v okviru, da bo to dopolnilno s programi preselitve, ki jih imamo. Slišali smo ravno kar zelo zanimivo predstavitev Evropskega migracijskega omrežja o bogatstvah izkušenj, ki jih države članice Evropske unije imajo pri priseljevanju. To vprašanje dopolnjevanja je ključnega pomena. Dva razloga za to sta. Najprej, tako bomo lahko imeli dodano vrednost k obstoječim programom preselitve. Drugič, in tudi predhodnik o tem že govoril, veliko je dobrih praks z nacionalnimi programi, kot je naprimer štab za izredne razmere in podobno. In to moramo ohraniti. To so te tako imenovane nišne rešitve za preseljevanje. Če bi, okvir, če bi okvir nadomestil te nacionalne programe, bi marsikaj zamudili. Zato torej želimo biti dopolnjevalni in graditi na tem, kar že imamo potem kasneje bo spregovoril še Oskar Švedske in bo govoril tudi o nekaterih čisto praktičnih potrebah in želi bi se, da bi se to razvilo, da bi na to nadgradili. Prav tako bi si želeli, da bi ta okvir prispeval k bolj uspešnim preselitvam. Potrebujemo več preselitev, številke so nizke. Prav tako je pomembno, da izpostavimo finančno in predvsem tehnično dimenzijo. Tehnični viri za tiste države, ki morda dolgih izkušenj nimajo pri programih preseljevanja. Kar se tiče napovedovanja in načrtovanja, pa vemo, da je cilj okvirja, da bi učinkovito pomagal obvezam, realnim obvezam držav, držav članic. Države članice že dolgo sodelujejo z UNHCR in vedo, da kar se tiče načrtovanja in napovedovanja, da je to potrebno zagotoviti, da bomo imeli določen okvir za načrtovanje presorevanja za naslednje leto. Želeli pa bi si, da bi to, kar se da, bilo usklajeno načrtovanjem UNHCR, kajti morda nekateri izmed vas veste, je to strojeno na letni ravni junija vsako leto. Prav tako pa poleg tega letnega načrtovanja, letnega cikla, lahko imamo tudi večletno načrtovanje, in večletne zaveze za preseljevanje. To bo zagotovilo trajnostni pristop in strateško uporabo virov pri preseljevanju. Prav tako vidimo, da predlog govori o dveh tipih postopkov. Običajni postopek in hitrejši postopek. Prav tako govorimo o tem, da bi naj postopke zaključili kar se da hitro. To pozdravljamo, mislimo pa tudi, da bi to lahko dosegli tako, da bi UNHCR in države članice ali vsi akteri pri preseljevanju sodelovali, zato da ne bi prihajalo do podvajanja dela, da bi vsak dodal svojo dodano vrednost in bi sodelovali. To UNHCR že počne s kar nekaj državami članicami. Torej, resnično pozdravljamo to, radi pa bi morda videli še vključitev mehanizma, ki bi omogočil preselitev posameznikov na nujni podlagi. Torej nekaterih pozitivnih, zelo pozitivnih izkušenj iz obstoječih programov za preseljevanje v državah članicah bi izkoristili in bi to vključili v ta okvirni program. Ko gre za običajni in postopek po in uh, strukturo po hitrem postopku, je to, da bi se potem povezalo, povezal status, ki bi ga osebe dobile. Ali se gre za, ali gre za običajni ali hitri postopek. Mislim, da ni potrebno obojega povezovati izkušnje iz Turčije. Nedavno kažejo, da kar nekaj držav članic v Evropski uniji uh, je sposobnih hitro obdelati postopke, ne da bi nekako spodkopavali statusa, ki ga osebe dobijo. Potrebno je torej ločiti ta status od hitrega postopka. Potem pa še nekaj točk, ki bi hrati izpostavil. Govorimo o nezakonitosti neobičajnem pretoku oseb v Evropo. Zelo veliko se o tem govori in preselitev je v zadnjih letih služila k temu, da bi na urejen način lahko zapustili eno državo in začeli življenje v drugi državi. Preseljevanje, čeprav ima nekatere specifike, migracijskih poti drugačna migracija, drugačna pot. Gre predvsem za zaščito. Tako da je zelo pomembno, da sicer razumemo želje držav članic, da bi imeli različna urodja za učinkovito upravljanje z migracijami, vendar pa, da preselitev ni urodje za upravljanje z migracijami, gre za zaščito beguncev, trajnostno rešitev in zadritev odgovornosti. To je torej pomemben vidik, ki ga želimo izpostaviti, ko smo si ogledali ta predlog kot celoto. S kar nekaj državami Evropske unije smo govorili o strateški rešitvi za preselitev tudi za tiste begunce, ki niso predmet preselitve in so še v prvi državi azila. Vendar pa ta strateška narava ne pomeni, da bi naj preselitev bila pogojevana z izvajanjem sporozumov o vračanju ali sprejemu prve azilne države ali odgovornosti ali ukrepov prve države azila, da, da omeji nezakonit pretok. Ne, to ni to, in tega tudi ne more storiti. Potem, kar se tiče izbire regije in zamisli, ki jih v tem okviru najdemo na to točko, gre za precej podrobnosti, menimo, da bi vzpostavljena struktura morala biti nadgrajena. UNHCR vsako leto junija pred tripartitnimi posvetovanji, govorimo o globalnih potrebah po preselitvah. In ta dokument izpostavlja področja in regije, kjer UNHCR meni, da bi preselitve morali izvajati tako strateško, pa tudi kot orodje zaščite. Razlogi oziroma izbira, kje izvajati ciljne programe preselitve, ki so v osnutku. Redbe bi morali biti izvajeni na ta način. In izkušnje iz programu preseljevanja v državah članicah bi to vprašanje še izpostavile. Danes torej se zelo osredotočamo na srce, tudi no, z naše perspektive, kaj ti predstavljajo 40 odstotkov globalnih preselitvenih potreb. Še ena točka, ki je pomembna, je, kako lahko sodelujemo, da bi ta novi okvir uskladili z obstoječo preselitveno strukturo. Morda se ponavljam, vendar pa obstoječi okvir že imamo in to imamo pri teh tripatitnih letnih posvetovanjih, to deluje že 20 let, če ne več, prek tega okvira smo bili sposobni sodelovati z državami članicami in z vsemi drugimi akteri, nevladnimi organizacijami, drugimi akteri, ki so vključeni v preseljevanje, da bi torej opredelili cel niz struktur za preselitev. Ključoč, kaj je preselitev, kakšni so kriteriji, kdo, koga lahko preselimo, kako to izvedemo in kakšna so odgovornosti eh, in pravice različnih akterjev, ki so vključeni v preseljevanje. Mislimo, da bi bilo pomembno, če bi okvir to nadgradil, dopolnil, namesto, da bi skušali razvijati novo strukturo, ki bi lahko bila usporedna ali pa bi lahko šlo za podvojevanje. Torej, mislimo, da je to zelo pomemben vidik. Potem pa še eno vprašanje, ki ga želimo izpostaviti. Pomen priznavanja različnih vlog in odgovornosti različnih akterjev v postopku preseljevanja. To bo potrebno v tem okviru bolj izpostaviti. Tako bomo lahko zagotovili, da različni partnerji, ki so vključeni v preseljevanje, se osredotočajo na tisti svoj element dodane vrednosti. UNHCR identifikacijo posameznikov, ki potrebujejo preselitev države, bodo imele vladni pristop k priseljevanju, potem drugi se bodo osročali na pogoje pred odhodom, kulturno ozadje, nevladne organizacije se osredotočajo na identifikacijo, pa tudi sprejem in integracijo. Torej gre za mozaično partnerstvo, ki skuša zagotoviti skupno dodano vrednost. Prav tako bomo lahko tako dosegli različne cilje preseljevanja. Ko govorimo o strateških ciljih, potem seveda veste, da UNHCR zaradi svojega dela v državah gostiteljicah in državah azila ima edinstven položaj za nasvete, kdaj se preseljevanje lahko uporabi kot strateško urode. Sedaj pa še zelo na kratko, malo bolj podrobno o vprašanju združevanja družin preseljevanja in vprašanju kriterijev. Kriteriji, ki so bili umenjeni glede družinskih članov, mislim, da bi predlog lahko zamegljiv razliko med združevanjem družin kot pravico posameznika, da pač si želijo biti združeni z družino in preselitvijo kot orodjem in zaščito, kot trajnostno rešitev za begunce. Torej, mislimo, da to je pomemben vidik, ki si ga bomo morali ponovno ogledati. Pozivamo pa države članice, da vzpostavijo programe za združevanje družin v skladu z New Yorško izjavo. In potem končno, omenjen je tudi odbor na vsake ravni za preseljevanje. Mislim, da imamo obstoječo strukturo, ki jo lahko uporabljamo, ki jo lahko prilagodimo za to, da zadostimo ciljem Evropske unije. Se opravičujem, da sem bil predolg, zdaj bom zaključil. To je samo nekaj misli, ki jih želimo deliti z vami. Kot sem dejal, bo to torej prva priložnost za razpravo in zato, da prisluhnemo, upajmo, da bomo v naslednjih dneh si lahko to izmenjavo, bomo to izmenjavo izvedli še na bolj podroben način. Hvala lepa. Hvala lepa. Kar nekaj vidikov je, ki jih parlament želi spremeniti. Na to točko pa se želi na kratko javiti Malim Bjork. Ja, čisto kratko bom, ker imamo še tri predstavitve. Vendar pa čakamo na vaš formalni prispevek. Je pa zanimivo slišati že vaše pripombe zdaj tukaj. To sem si zabeležila. In da razložim, kako bomo nadaljevali, da ne bo sporednih, temveč da bomo imeli dopolnilne strukture, če je to potrebno in kako naj potem ta okvir EU za preselitev se bolje umesti v globalni okvir, bolje kot je to sedaj. Hvala lepa za to, gotovo se bomo na to še vrnili. Ja, hvala lepa, dobro je spostaviti to. Tako sedaj pa predstavitev skupne izjave različnih nevladnih organizacij o glede okvira Evropske unije. Hvala lepa nevladnim organizacijam, ki so tu in ki so prispevali tako k poročilu Malin, pa tudi k prejšnjim ključnim poročilom glede azilnega svežnja tudi glede premestitve in drugi deli azilnega svežnja. Petra Hök je vodja Mednarodne katoliške migracijske komisije v Bruslju in bo podala to skupno izjavo v imenu drugih nevladnih organizacij. Petra, prosim, če želite. Yes. <laughs> uh, yes, thank you very much. Hvala lepa. Hvala lepa, gospe Björk in odboru Libe za priložnost, da spregovorimo o predlogu komisije. Sodelujemo s kar precej nevladnimi organizacijami in ta izjava je skupna. Precej podrobna je, vendar pa mislim, da deset minut ne bo dovolj, da bi šla v podrobnosti glede vseh točk, tako da jih bom samo nekaj omenila. Nevladne organizacije ki že dolgo deluje na področju preseljevanja in ki omogočajo delovanje tega sistema, tako v praksi na terenu v državah prvega azila, v nacionalnih programih, ki sodelujo pri sprejemu, integraciji, pri celotnem spektru preseljevanja. Organizacije, ki so prispevale, so Caritas Evropa, Cekvena komisija za migrante, Svet za begunce, Mednarodni Rdeči križ, pa tudi naša organizacija. To je ICMC. Gledali smo si različne vidike predloga in smo izpostavili kar nekaj pomislekov. Čeprav izpostavljamo tudi veliko potrebo in pomen, bolj usklajenih programov. Vseeno pa bi radi na nekaterih področjih nakazali, kaj bi morda bilo potrebno izboljšati. Najprej okvir ne bi smel narediti sodelovanja obvezujočega in pogojevanega s tem, da tretje države sodelujejo pri vračanju. Tako da se je potrebno osredotočiti na zaščito beguncev. Včasih so begunci tudi več kot deset let v begunskih eh, taboriščih in to so tiste razmere, ki jih je potrebno najprej razrešiti. Opazili smo, da bi uredba lahko bila bolj pregledna in bi morda morala biti bolj, bolje strukturirana. sedaj bi naj združili to pod okriljem ZN z družinskim vzdrževanjem, humanitarnimi vizami in potem to sponzorstvo pravzaprav ni tip preseljevanja, to je samo način, kako ga financirate, kako civilna družba, cerkve in druge organizacije lahko k temu prispevajo. Nadalje. No, opredelitev, koga lahko preselimo, ni v skladu s kategorijami UNHCR, kot je to v priročniku UNHCR. Prav tako imamo okvir, ki poljubne in nesorazmerne kriterije naprti beguncem. in bi se odločno zauzeli za to, da bi morali načrtovati sprejem in integracijo beguncev. Zdaj pa naj se vrnem na nekatero točko. Četrti člen, mislim, da je tisti, ki bo pomemben, odkot izvajati preselitev in sprejem. To je povezano s cilji glede sprejema in ostalimi kot kolega iz UNHCR. Tudi torej samo menim, da presvetev ni namenjena temu, gre za zaščito, pri koncu gre za solidarnostni instrument. Ta nov pristop bi pomenil velik preskok od humanitarnih ciljev preseljevanja, ko bi naj zaščitili ranljive begunce. Naj bi jim ponudili trajnostne rešitve, ki bi potem ponudile alternativnost, alternativno pot. Zdi pa se, da tega ne bo v tem predlogu. Komisija govori o tistih državah, ki so na migracijski poti v Evropo. Kaj pa storimo s Kongom ali regijo Velikih jezer, naprimer? Če tu zaključim, moramo torej zagotoviti humanitarno naravo preselitev in to mora temeljiti na potrebah najbolj ranljivih skupin. Dobro, če se vrnem na cilje okvirne uredbe, to ni najbolj jasno navedeno. Želeli bi si, da bi iskali trajnostne rešitve in da se to vključi v ta okvir, tako da bomo vedeli, kaj si Evropa želi. Ta uredba bo seveda veljavna naslednjih 10-15 let. Torej, želimo si, da si ne ogledamo samo trenutnih razmer v Turčiji, naprimer, temveč da gledamo malo dlje v prihodnost. Zato priporočamo, da bi v sedmem členu vključevali ciljne namesto maksimalnih številk in da bi potem tudi upoštevali globalne potrebe UNHCR. Z našimi organizacijami, ki so vse članice Sveta za migracije, menimo, da bi EU lahko sprejela vsaj 25 odstotkov preseljenih oseb globalno gledano na letni ravni, tako kot to določa sestanki UNHCR. -a.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 kategorijo beguncev, ki jih lahko seveda premestimo znotraj programa, to pa seveda ni skladno z kategorijami UNHCR-ja. Recimo, če se pogledamo tiste osebe, ki se ne morejo vključiti v lokalno skupnost, teh oseb nismo zajeli v uredbi in niti ne vemo, ali jim bo premestitev tudi omogočena s to uredbo. Zato bi želeli, da se to zelo jasno v uredbi tudi zapiše. Potem omenjamo tudi osebe z socialno-ekonomsko ranljivostjo. To je nova kategorija, ki smo jo predlagali tudi v okviru dogovora s Turčijo. Mi pa vseeno mislimo, da moramo tukaj poštevati merila UNHCR-ja. Glede združitve, združevanja družine, no to je že umenil naš kolega iz UNHCR-ja. Mi bi želeli ta merila tudi ohraniti, zlasti ko je to tudi edina pot, da se družinske člane tudi ponovno združi. Člen 5b tudi pokriva že obstoječe člane za združitev družine, pa tudi za tiste člane, ki še niso prispeli na ozemlje Evropske unije. Ampak tukaj treba povedati, da gremo predvsem v smeri enotnosti družine. Treba pa poštevati tudi določbe direktive o združitvi družine in to je ena izmed drugih zakonskih poti, ki je pač ne bomo uporabili v okviru UNHCR-ja združitev družine že obstaja in okvir UNHCR-ja bi se pač moral uporabljati za druge primere. Zato smo želeli dodati k členu 5b2 naslednje pogoje. Se pravi, da bi združitev družine bila edina poče, se ne more družine združiti po ostalih zakonskih poteh pa še nekaj besed o finančnih sredstvih. Samo, če se izpolne določeni pogoj, lahko država članica prejme finančne sredstva iz sklada AMIF in sicer 10 tisoč evrov na posameznika. Seveda pri tem veljajo tudi pogoji za humanitarni sprejem. Je pa res, da če bomo uporabili ta pristop, potem države članice ne bodo razširile svojih programov za premestitev, ki so po našem mnenju tudi temelji za klasično premestitev v Evropski uniji. Financiranje mora biti prožno, zato da bomo lahko sprejeli čim večje število beguncev, ne glede na to, ali so v prioritetni regiji ali pa ne. To pa zlasti velja za tiste begunce, ki potrebujejo nujno zaščito v okviru izredne premestitve. Zato bi želeli ohraniti dvotirni pristop v okviru trenutne ureditve AMIF, skladno s katero dobijo države članice 10 tisoč evrov na osebo za begunce in 6 tisoč evrov za osebo, ki je bila sprijeta zunaj določenih prioritetnih. To so skodišča, ki bi jih lahko ohranili tudi v novi uredbi. In na takšen način bomo na naše ozemlje sprejeli čim več beguncev. Je pa res, da bi lahko tudi upoštevali v uredbi to, kar je UNHCR določil in označil za izredno premestitev. Mislim, da bi bila to seveda velika dodano vrednost evropske premestitve po svetu. Prej smo že omenili merila za izključitev, ki so nesorazmerna po našem mnenju. In te osebe so sedaj tudi neupravičene za prihodnje premestitve, se pravi tiste osebe, ki so vložile vlogo in so uh, Eh, bile tudi zavrnjene. Treba je povedati, da lahko te vloge zavrnejo zaradi različnih razlogov. Morda so begunci res bolni in seveda vlada posamezne države članice noče kriti zdravstvenih stroškov oziroma noče zagotoviti namestitve za večjo družino. Ampak seveda morda bodo druge države, kamor bodo ti begunci v prihodnost šli, to tudi storile. In mislim, da je to zelo neupravičen pogoj in tudi neupravičeno merilo. Okvir premestitve pa mora temeljiti na obstoječih postopkih. Tukaj je treba upoštevati 10. in 11. člen nove uredbe, s katerim namerava komisija prevetriti obstoječo uredbo. Pričemer bi seveda države članice dobile glavno besedo in bi postale tudi operativni akter na področju sprejemanja in napotitve beguncev. Ta merila sedaj niso jasna, sedaj se osredotočajo države članice tudi na identifikacijo, namesto da bi se osredotočale samo na sprejem. To so določbe v novi uredbi, ki jih ne zagovarjamo. Poleg tega pa se tudi zdi, da bodo sedaj postopki še bolj formalizirani in se bodo tudi zgledovali po dogovoru Evropske unije s Turčijo glede pospešenega postopka, pa je seveda treba omeniti tudi izredno premestitev, ki je seveda tudi zelo pomemben sestavni del same premestitve. Sedaj pa še nekaj besed o sprejemanju in vključevanju beguncov v družbo. Če hočemo spostaviti ta okvir, potem moramo v uredbi tudi določiti načrtovanje za odhod beguncov iz njihove izvorne države na ozemlje Evropske unije. Potrebujemo mehanizem, tako da bomo vsi pripravljeni za premestitev, zlasti pa tista država, ki jih bo sprejela. Uredba je tukaj zelo omejena, kajti osredotoča se samo na določene dele in uredba tudi krši tiste begunce, ki so zapustili eno državo članico in so šli v drugo v upanju, da bodo našli boljše možnosti v drugi državi članici. Glede vključevanja in integracije pa moram povedati, da je to nujno za vsakašno schemo premestitve in zato morajo države članice tudi spremljati in spostaviti programe za sprejetje begunce in sicer v sodelovanju z lokalno skupnostjo. V ta namen pa morajo dobiti tudi ustrezne finančne vire. Pri premestitvi morajo sodelovati države članice UNHCR in tudi civilna družba. Civilna družba mora zadolovati z vsemi deležniki tako, da bo premestite v Evropi zgodba o uspehu. In seveda na koncu najlepša hvala za to, da sem lahko danes podelila z vami moje misli. Hvala, sedaj pa bom dal besedo Oskarju Ekblandu, ki bo v imenu Švedske agencije za migracije predstavil tudi njihove izkušnje na področju premestitve. Na voljo imate 10 do 15 minut. Much, uh... Hvala za besedo. Hvala tudi malim, ki me je povabila na to javno obravnavo. Moja predstavitev bo malo drugačna. Prejšnja govornika sta govorila o sami uredbi, uh, Jaz pa bom predvsem govoril o naših izkušnjah na švedskem. 17 let jih že imamo, kajti naš program za premestitev traja že toliko časa. Lahko pa povem, da smo bili zelo uspešni. Je pa res, da obstaja več poti za premestitev, ampak vseeno mislim, da lahko uporabimo tudi operativne izkušnje na tem področju. Na samem začetku bi želel povedati, da premestitev veliko krat dobro deluje, seveda pa zato potrebujemo ogromno dela. Sama obdelava prošen zahteva ogromno izkušenj in usklejevanja, če želimo, da celotni sistem deluje. Včasih se moramo posvetovati z desetimi sodelavci, da pravzaprav omogočimo enemu beguncu, da pride na švedsko. Jaz sem imel dobrega mentora, ki je bil na tem delu 30 let in upam, da bom tudi jaz si v svojem poklicu pridobil tako bogate izkušnje. To so glavne značilnosti našega programa premestitve. Naslednje leto bomo sprejeli okrog 3000 ljudi, v letu 2018 pa okrog 5000. In sicer je to velik poskok v primerjavi z prejšnjimi leti. Premestitev na švedskem poteka na podlagi meril UNHCR-ja, ampak o tem več kasneje. Poleg tega je seveda vse usklajeno z našo sodno prakso, z politikami zaščite in azila na švedskem. Sedaj pa imamo nova pravila, ki so bila sprejeta to poletje za prosilce za azil, ki bodo sedaj na švedskem dobili začasno zaščito, no premestitev pa je trajna zaščita za begunce na švedskem, to je edina razlika. pa še nekaj izhodišč o našem delu in našem programu. Seveda se soočamo tudi z določenimi izzivi, ampak o tem več kasneje. Naši programi temelijo na zanesljivosti in imamo tudi letne kvote. naši državljani tudi podpirajo te kvote. Kvote so zanesljive tudi za UNHCR, pa tudi za občine. Kajti vsi potem vejo, da lahko računajo na to logistiko, na to statistiko in to pomeni, da lahko tudi na tem področju razvijajo svoje strokovno znanje. Enako pa velja tudi za posamezne begunce, ki s tem dobijo trajno zaščito. Vse pa temelji na potrebah. Naša vlada se posvetuje z našo agencijo in sodelo seveda poteka na oceni potreb UNHCR-ja. Naša agencija se seveda odloča vsako leto o dedelitvi kvot, ampak vse temelji na svetovnih potrebah UNHCR-ja. In seveda sedaj bo UNHCR določil te potrebe za naslednje leto. Vse našo delo poteka tudi skladno z zmogljivostmi naših uradov za migracije, ki se potem odločijo, kateri begunci bodo sprejeti in kateri begunci ne bodo sprejeti. To je zelo pomembno za naše uradnike, kajti to pomeni, da nimamo nekih dolgih razprav s posamezniki in z družino v zvezi s tem, kdo je upravičen do tega statusa. UNHCR je prevzel to vlogo in zato smo mu mi tudi zelo hvaležni. Je pa treba tudi povedati, da je naš program geografsko raznolik. Sedaj poteka na vseh celinah tega sveta. Moram pa tudi povedati, da je njegov cilj, da pokrije resne situacije. 40-50 odstotkov je usmerjeno v Sirijo, je pa tudi res, da smo sprejeli Afgance iz Iraka, Eritrejce iz shodnega Sudana. dni, torej delamo na izrednih, pa tudi ne na izrednih, ampak daljših kriznih razmerah in tako lahko spostavimo tudi ustrezno ravnovesje. Vse poteka zelo hitro. Imamo tudi največjo podkvoto za izredne razmere, ki se bo tudi povečala v naslednjem letu. To pa tudi pomeni, da lahko zagotovimo zaščito beguncem, ki se neposredno soočajo z grožnjami. Gre za osebe, ki so na vodilnih položajih in so ogroženi, gre tudi za resne bolnike, ki umirajo oziroma ki potrebujejo zdravstveno oskrbo ali pa osebe, katere čaka smrtna kazen ali pa mučenje v matični državi. Na takšen način res pomagamo tem osebam. Včasih jim ne moremo in smo res malo razočarani, predvsem zaradi tega, ker smo v časovni stiski. Tako da včasih tudi vidimo, da ljudje pred našimi očmi umirajo, ker jim pač ne moremo pomagati imamo nediskriminorni sistem izbire in sprejema. Pravila, ki jih uporabljamo, temeljijo na direktivi o zahtevanih pogojih. Pri tem pa seveda upoštevamo tudi varnost. To sta glavna pogoja za sprejem beguncev na Švedsko. Nimamo nekih specifičnih skupin, seveda treba je omeniti geografsko porazdelitev, to je tudi zahteva UNHCR-ja, je pa res, da se ne osredotočamo na spol, posameznika, na njegovo viro izpoved. Teh dejavnikov ne upoštevamo. Čisto na koncu pa moram povedati, da je to orodje zelo prožno. Z UNHCR-jem smo sodelovali zelo tesno, tako da lahko prilagodimo sistem v teko fiskalnega leta, kaj ti kot vladni uslužbenec seveda si odvisen od fiskalnega leta. Je pa res, da se ti cilji spreminjajo in zato je dobro, da smo prilagodljivi. Recimo, če pomislimo na Libijo iz leta 2011, potem Sirija, sedaj imamo begunce znotraj Sirije, ki potrebujejo našo pomoč. Z drugimi besedami, naš sistem se vse čas prilaguje. Kako pa to počnemo? Naše občine so zelo prožne in tako recimo lahko sprejmejo osebe, ki jih niso pričakovali. To tudi počnemo na takšen način, da imamo zelo kvalificirano varnostno službo, ki lahko ugotovi nove primere in sprejme osebe, ki res zahtevajo izredno pomoč. glede samega proračuna, to je tudi zelo zanimivo za mnoge. Premestitev je veliko krat označena za neko jamo finančnih sredstev. Ampak, če si pogledamo ta graf, potem vidite, da toliko finančnih virov vseeno namenjamo za premestitev. Ogromno se uporablja za logistiko, za naše osebje, tudi za misije na terenu v tretjih državah, kjer se odločamo, katere begunce oziroma katere posameznike bomo sprijeli na naše ozemlje. Pa še nekaj o izzivih. Namestitev, to je seveda velik izziv na švedskem, pa tudi drugocem pripričan. Naslednje leto bomo morali zagotoviti še več prostorov za begunce. Tako bomo morali najti nove inovativne načine in pri tem bomo seveda sodelovali tudi z lokalno skupnostjo. Dovoljenje za prebivanje in tudi eh, kako pomagati beguncem, da pridajo iz tretjih uh, držav na Švedsko, tukaj lahko mi zelo dobro sodelujemo z Iranom. Potem pa še kulturna usmeritev, delavnice kulturnega usmerjanja. To je zelo dobro za posameznika, tako da vejo, v katero družbo bodo sploh prišli, tako da znajo obladovati svoje pričakovanja, da bodo poznali pot od begunskega taborišča v državo, kamor so namenjeni. Vemo pa, da se moramo kulturni usmeritvi posvečati še več v prihodnosti. To je mehkejši del sistema, ki je pa vseeno zelo pomemben. Potem pa še izključitev, varna izključitev, moramo biti zelo pozorni tudi pri premestitvi, ampak tudi pri varnosti službi imamo zelo podobno oceno, kakor uslužbenci na področju premestitve. Seveda pri tem sodelujemo tudi z UNHCR-ju na takšen način tudi izničimo določene grožnje javnemu redu. Čisto na koncu pa moram tudi povedati, da morda nismo zgled za sodelovanje s civilno družbo. Mislim, da se lahko v drugih držav še marsikaj naučimo, zlasti glede novih idej na lokalni in regionalni ravni. Zlasti glede sodelovanja z diasporo in z občinami. Sodelujemo pa tudi na multilateralni ravni za preditev zmogljivosti. Sedaj smo v projektu EU-Friend, in v tem projektu z ostalimi evropskimi državami razvijamo evropsko operativno pripravljenost za premestitev. In mislim, da bi to moralo biti tudi upoštevano pri uredbi. Poleg tega podpiramo tudi podporni mehanizem za mesta premestitve zunaj Evropske unije in mi to seveda financiramo z finančnimi sredstvi in z našimi strokovnjaki. Najlepša hvala. Hvala. Oskar, sedaj vemo, kaj se dogaja na švedskem, sedaj pa bom dal besedo predstavniku Mednarodne organizacije za migracije deset minut, kajti vseeno želim, da imamo potem tudi javno razpravo. Izvolite. Peter Keseda, izvoli. Hvala za besedo. Mar se, kaj smo danes že slišali strani ostalih govornikov, zato bom najprej samo ponovil glavne točke. No, najprej hočem povedati, da sem vesel, da sem danes z vami. Pogovarjamo se o novem okviru za premestitev, ki je seveda zelo ambiciozen in ki bo dopolnjeval tudi nacionalne programe za premestitev. Vsi poznamo kontekst, ki je privedel do tega. Sedaj pač potrebujemo tudi pošten sistem za porazdelitev najbolj renljivih skupin na ozemlju Evropske unije moram povedati, da smo veseli, da smo lahko danes z vami in da lahko govorimo o tem okviru. Bi pa vseeno želeli spostaviti določene izboljšave. Dobili ste tudi priporočila, ki smo jih posredovali poročevalcu, predstavnikom komisije in poročevalcu v senci. Glede pogojevanja lahko povem, da je ogromno izboljšav, zlasti na področju postopkov. Vseeno nas pa skrbi, da geografske prioritete, ki temelijo na sodelovanju tretjih držav z Evropsko unijo na področju azila, to ni najbolj smiselno, kajti s tem pogojem bi lahko ogrozili glavne humanitarne cilje, ki so potrebni za pridobitev mednarodne zaščite, kajti vsi vemo, da premestitev je namenjena samo majhnemu deležu najbolj ranljivih. To pa je povezano tudi z številom mest premestitve. In tukaj mislim, da lahko krepimo povezavo med premestitvijo Evropske unije in nacionalnimi premestitvami oziroma da bomo zagotovili dovolj mest premestitev, tako da bomo preprečili nezakonite poti preseljevanja v Evropsko unijo. Je pa res, da predlog uredbe ne omenja dokončnih številk, ampak je bolj postopno naravnan. niti nimamo letnih kvot za premeščene osebe. To pa tudi pomeni, da bo vse negotovo, s tem pa bomo tudi otežili delo vaših kolegov na terenu pri izvajanju samega programa premestitve. Potem pa še nekaj besed o sekundarnih premikih na ozemlju Evropske unije. Potrebujemo združitev različnih programov premestitve to bi seveda lahko privedlo do sekundarnih premikov, ampak predvsem zato moramo skladiti pravila za pridobitev mednarodne zaščite in za pridobitev subsidijarne zaščite. Preza moramo tukaj tudi upoštevati določbe direktive o zahtevanih pogojih meščene osebe pa morajo imeti tudi koristi, ki so namenjene osebam, ki so prijele mednarodno zaščito. Sedaj pa še nekaj besed o integraciji, ki, če je uspešna, lahko prepreči sekundarno premikanje teh oseb na ozemlju Evropske unije vključevanje oziroma integracija je tudi dokončni cilj celotnega programa premestitve. Zato bi želeli spodbujati države članice, da uporabljajo ta program in da vlagajo več v integracijo. To je že prej predstavil naš kolega iz Švedske. Tukaj obstajajo še določene pomankljivosti. Prej sem seveda omenil pavšal 10 tisoč evrov za posameznega begunca, ampak mislim, da to ni dovolj za celotno integracijo. S tem denarjem bi recimo lahko pokrili samo operativne stroške sprejema. Oskar je že prej omenil, da moramo začeti z delom že v državi izvora, še preden begunci pridajo na ozemlje Evropske unije. Mislim, da bi lahko pomagali tem osebam, preden pridajo na ozemlje Evropske unije z delavnicami, tridnevnimi delavnicami usposabljanji glede kulturne usmeritve. Mislim, da to je ukrep, ki lahko pomaga beguncem, ko pridejo na zemlje Evropske unije in lahko jim pomaga tudi pri njihovem vključevanju v družbo. Potem pa še nekaj besed o merilih za upravičenost. To so prej omenili že ostali kolegi opazili smo, da je ogromno oseb brez eh, državljanstva oziroma notranje razseljenih oseb tistih, ki potrebujejo mednarodno zaščito. ZDA in Kanada imajo takšne programe premestitve, to ni nič novega. Za razliko od okvira beguncev, pa je program za določitev notranje razseljenih oseb pomankljiv. In niti ne vemo, ali je primestitev najboljša rešitev za njih. In tudi za te osebe bi morali omogočiti dovolj mest premestitve skladno z študijo potrebah UNHCR-ja. Glede meril upravičenosti, da bi se izognili diskriminaciji v smislu neskladnosti glede tega, kaj je humanitarni program, ki je skladen z humanitarnimi načeli, bi priporočili tudi izključitev meril za izključevanje, s čimer bi se omejeval dostop do azila tistih, ki skušajo redno dostopati do Evropske unije. Dostop do zaščite mora biti nediskriminatoren in mora biti obenem usmerjen tudi na najbolj randljive skupine, še posebej v primeru, da je prišlo do poskusa vstopa v Evropsko unijo, zakonito ali pa nezakonito. Potem pa še mehanizem za usklajevanje. Dobro pozdravljamo dejstvo, da druge organizacije sodelujejo pri visokem odboru za premestitev. In v naših priročilih je zapisano, da se je treba posvetovati tudi za vsemi zadevnimi deležniki pravočasno, tako da lahko pridobimo njihov input ter to povežemo z dolgoletnimi izkušnjami na tem področju. Naša organizacija, Mednarodna organizacija za migracije, praznuje letos 65 let izkušenj na tem področju usklajevalni mehanizem mora biti razdeljen med državi premestitve v NHCR, pa tudi civilne akterje na visoki ravni. In to sodelovanje je treba spoštovati ter okrepiti. Obstaja določeno tveganje, da bi bila lahko paralelna struktura protiproduktivna v tem smislu. Najlepša hvala, da ste nas povabili k tej razpravi in ponovno pozdravljam ta zelo pomemben predlog za okvir EU za premestitev. Upamo, da boste to še naprej podpirali. Najlepša hvala. Hvala, gospod Kesada. Hvala, da ste to predstavitev na hitro podali. Zdaj pa predavam besedo poslancem in poslankom. Najprej bo nekaj sklepov predstavila Malin kot poročevalka. Še prej pa bomo prisluhnili nekaterim vprašanjem. Bi lahko vsi nakazali, če želite spregovoriti, poročevalci v senci so z nami, naprimer, dva poslanca, mislim, da tam tudi gospa Winberga. Še kdo? Začeli bomo z gospo Stevens. Hartelijk bedankt, eh, beste kolegas. Najlepša hvala, spoštovani kolegi. Zahvaljujem se vam za predstavitev vaših strokovnih komentarjev. Imam dve vprašanje za UNHCR. Še prej pa bi želela povedati, da podpiram vsebino zakonodajnega predloga. Gre za predlog, ki je dobro zasnovan, obenem pa ne zavezuje Evropske unije v določen način zbiranja humanitarnih sredstev. Zagotavlja pa tudi skupno uporabo humanitarnih verov Evropske unije. Če tretja država prepreči svojim državljanom, da zapustijo to državo, se predvidi tudi določene ukrepe, kot v primeru Turčije. Med zadnjim sestankom ste kot poročevalka osvetljili to situacijo, koliko vemo, UNHCR uporablja sistem točk, to je vprašanje za predstavnika UNHCR glede randljivih skupin beguncev, zato da se na nek način to umesti tudi v določbe okvirnega sporazuma, če sem prav razumela ta okvir uvaja dve novi kategorije in sicer ekonomske begunce, oben pa predvideva tudi širšo opredelitev družine. Kaj meni UNHCR o teh spremembah in kakšen ne bi bil praktičen učinek vsakodnevnega obravnavanja takih prijav? Kati Piri, izvolite. Najlepša hvala. Nihče med vami ni dejal, da je povezovanje okvira EU za premestitev z tretjimi državi dobro zamisel. Evropska unija se morda podaja na nevarno pot. Nekaj vprašanj imam, ali kdorkoli meni, da bi ta predlog lahko potencijalno povečal število premeščenih v Evropsko unijo. Zelo me zanima, kakšno je vaše stališče in tudi ali obstaja nekakšna pozitivna plat te problematik. Ko zadeva financiranje, mislim, da je tudi zadnji govornik nekaj povedal o tem. Ali imate kakšne izkušnje glede tega, da bi financiranje lahko bila pozitivna pobuda? Vsi vemo, da so stroški za te posameznike veliko višji kot sredstva, ki se pridobivajo za to pobudo. Ali bi lahko finančna sredstva uporabili na pozitiven način? Navezala bi se tudi na govornika iz Švedske, da gre pri premestitvi za delovno zelo obremenjujoč podvik, niti ne toliko v smislu sredstev. Ko se pogovarjamo znotraj Evropskega parlamenta, ponovadi govorimo o širokem evropskem okviru za premestitev 200 do 250 tisoč ljudi na leto približno. Pri vas, v vaši državi, kjer premestitev izvajate že tako dolgo, pa tudi če se ogledamo situacijo v nekaterih drugih državah članicah Evropske unije, ali se vam zdi, da bi to dejansko lahko izvedli kot Evropska unija, nek skupen politični program, ali pa smo v progresivnem smislu preveč ambiciozni? Ali nam to lahko uspe ali ne, zanima me, kako bi to lahko storili, če nam lahko predstavite svojo rešitev. Pa še zadnje, zdi se mi bistvenega pomena, da ima UNHCR odločilno vlogo pri premestitvi, povsod po svetu jo ima. So pa nekaj kraje, naprimer Turčija, kjer UNHCR ni tista organizacija, ki je, bilo, ki je upisovala sirske begunce, ampak le iračane in druge begunce, ki jih je veliko manj. Zanima me, ali je UNHCR vedno neposredni sogovornik, ko gre za premestitev, ali pa je mogoče to izpeljati drugače, čeprav seveda upoštevamo ocenjevanje potreb, ki jih izvajate, gre torej za mednarodne standarde UNHCR. Najlepša hvala, Kati. Tudi Imogen bom prosil naj. Poda svoj odgovor. Judith z Argentini. Najlepša hvala, predsedujoči. Predlog, ki je pred nami, me skrbi. Ne vem, ali bo to res pripeljalo do tega, da bomo premestili več ljudi v Evropsko unijo in znotraj Evropske unije in zelo dobro bi bilo, če bi mi govorci podali svoje stališče. Glede tega, po mojem mnenju, mislim, da bi morali ustanoviti zakonite kanale poti v Evropsko unijo, kar pomeni, da bi morali znatno povečati število premestitev. Nekateri pravijo, da bi morali sprejeti 20 odstotkov tistih, ki vložijo prošnjo. Ali menite, da predlog, ki je pred nami, res lahko privede do povečanega števila premestitev? To je prvo vprašanje na to, kako si predstavljate harmonizacijo naših standardov, kako ne bi usklajevali standarde tudi v luči nacionalnih politik, že obstoječih okvirov. Eden od zaskrbljujočih vidikov harmonizacije, po mojem mnenju, je predlog, da je mogoče zavrniti prosilca za premestitev, pri tem pa ni treba obvestiti druge države članice glede razloga za zavrnitev. In dejstvo je, da 27 držav članic potem ne more vedeti, kaj se je zgodilo. Morda UNHCR lahko razmisli o tem, kaj ne naredijo s to zavrnitvijo premestitve in ali je mogoče najti drug kraj za premestitev posameznika. No, v tej luči me zanima, kako si predstavljate predlagano zakonodajo vse ta trenutek. Najlepša hvala. Um, hvala, Judith. Gospa Winberg, izvolite. Hvala, ne. Najlepša hvala, gospod predsednik. Lepo se zahvaljujem govornikom, ki so predstavili zelo pomembne, zanimive informacije. Lahko ponosno povem, da nam je na Švedskem uspelo premestiti veliko ljudi na učinkoviten način in to predvsem po zaslugi dobrega sodelovanja z UNHCR-om. Pomagali smo beguncem, ki so bežali pred nevarnostjo in to me res veseli. Če na čem bi želela razmišljati, kako lahko Evropska unija vzpostavi zakonodajni okvir na tem področju. Kako poskrbeti za premestitev na evropski ravni? Prav gotovo bo prišlo do konflikta med obstoječimi nacionalnimi okviri in pa evropskim okvirom. Kako naj bi nacionalne okvire tudi na enakopraven način primerjali? 10 tisoč za vsako premestitev, za vsakega premešenega posameznika ali bi nam z večjimi vsotami sredstva uspelo premestiti več ljudi. Da, že mogoče, vendar pa moramo razmišljati tudi o človeških virih, o osebju, kako pridobiti ustrezno število osebe, zato da bi lahko izvajali takšne določbe. Potem pa še različna merila za izbiranje kandidatov, ranjive skupine, samske ženske, žrtve nasilja, pregona in tako dalje. Kaj pa bo potem s tistimi posamezniki, ki ne bi bili gospodarsko ali pa družbeno ogroženo? Kaj to pravzaprav pomeni? No, tisti, ki se znajdejo v taboriščih za begunce, so prav gotovo družabno in pa družbeno in pa gospodarsko ogroženi. pa še nekaj. Ali razmišljate o premeščanju iz Italije, Grče v drugo države članice? In kakšno je vaše stališče glede držav članic, ki so na prvi fronti preseljevanja? Kako je torej z Grčjo in Italijo? Najlepša hvala. Mislim, da bi bilo dobro, da bi imela besedo tudi Evropske komisije, da ima še kateri od poslancov ali poslank kakšno pripombo, željo po besedi, ne. Imogen bi želela zdaj predstaviti svoje stališče. Govorili smo o izvajanju teh programov, tudi nekatere druge nevladne organizacije bi želele prispevati. Najlepša hvala, hvala vsem govorcem za prispevkom, še posebej Petri in pa ICMC-ju. Zelo dobro je, da lahko tudi nevladne organizacije iz občinstva spregovorijo. Irca zagotavlja nujno pomoč beguncem, pa tudi namestito za begunce po vsem svetu obenem pa imamo tudi operativno in strokovno znanje. Za premestitve podpiramo približno 10 tisoč beguncev vsako leto na poti do premestitve in ciljne integracije. Že dolgo zagovarjamo evropsko schemo oziroma okvir za premestitve. Mislim, da je to tudi priložnost Evropske unije kot premožne regije in humanitarne akterke, da na nek način prevzame mednarodne odgovornosti, kar zadeva naše delo, mislim, da mora ta schema imeti neko dodano vrednost. Dopolnilno urode mora postati, ki ne bo spodkopavalo drugih morebitnih akterjev, ki bi delovali na tem področju in spostavljati nove zakonite kanale. Če se navežem na to, kar je povedala gospa Peri, je za nas bistveno, da okvir EU za premestitve dejansko pripelje do povečanja števila premeščenih beguncev v Evropski uniji in obenem ne usiljuje kakršnih koli zgornjih omejitev za število premestitev. To bi bilo lahko zaskrbljujoče. Naša organizacija je zahteva minimalno. minimalno 100 tisoč beguncev, ki mora biti premeščeni vsako leto. Mislim, da je to nekaj, kar lahko dosežemo in naš izračun tega števila oziroma kvote je jasno obrazložen tudi v našem dokumentu. Ta je na voljo tudi v tej sejni dvorani. Imam pa nekaj vprašanj za panel. Najprej, da bi ohranili humanitarno naravo premestitev, mislim, da moramo zagotoviti forum tako za humanitarne akterje kot za Evropski parlament, ne le pri oblikovanju tega okvira, ampak tudi pri dejanskemu izvajanju in nadzorovanju ukrepov. Zanima me, ali bi lahko govorci razmišljali o tem, kako bi lahko to dosegli, še posebej v razmerju do delegiranih aktov in pa same sestave odbora za premestitev na visoki ravni. Potem pa drugič, zanima me vaše stališče glede integracije. Eno od ključnih področjih, kjer ima Evropska unija bistveno vlogo kot koordinatorica in nekdo, ki omogoča integracijo. No, mislim, da bi res morali določiti obvezne ukrepe pred odhodom in po prihodu. In ali bi bilo lahko mogoče to vključeno tudi v nekakšne skupne evropske standarde za integracijo in ali bi bilo mogoče to spremljati z kazalniki. Najlepša hvala, Imogen. Zdaj predlagam, da se odzovejo govorci v istem vrstnem redu, kot so podali predstavitve. Malin Bjork pa bo podala predstavitve nekaj sklepnih pripomb čisto na koncu. Najprej Bernd Parusel in prosim vse govorce, da ste čim bolj kratki in jedrnati, ter se navežete na najbolj relevantno vprašanje. Hvala. Najlepša hvala. Mislim, da nobeno vprašanje ni bilo neposredno usmerjeno name. Glede tega predloga ne bi podajal komentarjev. Sam sem bil odgovoren za primerjalno študijo in ne za oblikovanje predloga ali pa vplivanje na predlog, kar zadeva obseg premestitev in ali naj bi ta predlog pripeljal do večjega obsega premestitev, lahko povem, da obstaja določena težnja v smislu odziva na migracijsko krizo, da so številne države članice skušale zapirati meje, uvajati strože pravila, strože predpise glede eh, postopka za predobivanje azila. In mogoče je predvideti tudi drugačne posledice kot le zaščito. Številne države članice so začele sodelovati pri procesu premestitev, to je pozitivno. Moramo pa seveda se zavedati tega, da so številke zelo nizke za veliko držav članic, ki smo jih obravnavali. Tukaj gre tudi za politično sporočilo takšnih programov, da se trudimo početi nečesa, nekaj pozitivnega in da se ne ukvarjamo le z zapiranjem naših meja. To je torej nekaj pozitivnega v perspektivi prihodnosti. Najlepša hvala na kratko kolegi iz UNHCR. Gospod Sedrak. Najlepša hvala. Čisto na kratko se bom skušal odzvati glede točkovnega sistema, glede ranljivosti. Tukaj ne govorimo o tistih beguncih, ki, ki potrebujejo premestito. Ta proces se začne od trenutka, ko se begunec pojavi, treba je upraviti upis, obiskati to skupnost in tako dalje. Gre za kontinuiran proces, ne gre za enkratni dogodek, ko se odločimo, da bo ta in ta begunec upravičen do premestitve in tako dalje. To je odvisno od našega poznavanja skupnosti, posameznika in pa države, od kjer prihajajo ogroženi. Točkovni sistem morda vnaša nekaj zmede. V kontekstu sirske krize imamo zelo dobre podatke o beguncih in teh podatkov ne zbira le UNHCR, ampak vsi humanitarni partnerji, ki delajo v sosednjih državah. Vsi so zbrali te podatke znotraj ene podatkovne baze platforme, ki je dostopna in na osnovi teh podatkov lahko ugotavljamo, kateri posamezniki naprimer imajo otroke tu in tam, katere družine imajo glavne skrbnike, ki so ženske ali pa celo otroci. Tukaj gre torej za kontinuirano dejavnost, kjer ima UNHCR res odločilno ulogo. Nekaj vprašanj smo slišali glede širših opredelitev, socioekonomska ranljivost ponovno združevanje družin in tako dalje. Glede socioekonomske ranljivosti obstaja potreba potem, da bi opredelili, o čem govorimo. Nekateri ste omenili, da bi verjetno številni begunci sodili v to kategorijo, kar je res. Je pa pomembno tudi, da ko uvajamo nove kriterije, nova merila upravičenosti, da obstojoče sisteme tako za nevladne organizacije, za UNHCR in pa države premestitev nekako usmerjeno proti tem obstoječim merilom. Če bomo dodajali nova merila, ki ne bodo jasno opredeljena, mislim, da bi se lahko zgodilo, da bi spodkopavali nekatera varovala, ki so že ograjena v tem sistemu. To je zelo pomembno vidi. Glede združevanja družine, kot sem to povdaril tudi pri svoji predstavitvi, gre tukaj za občutljivo vprašanje. UNHCR priznava združitev družin kot eno od meril za premestitev, gre pa za tiste posameznike, ki sicer ne morejo biti upravičeni do zakonitega kanala v smislu premestitve. Gre torej za zelo redke oziroma specifične primere. V smislu krovnega pristopa pa na nek način zamegljujemo meje med premestitvijo in ponovno združitvijo družine. Izkoriščamo nekatere priložnosti za premestitve, ki jih je res tako malo, ki so tako drgocene in jih uporabljamo zato, da napajamo s tem tudi ta, to pot združevanja družin. To je zelo pomembna komponenta. To pa je vezano tudi na vprašanje, ali da bi na ta način povečali število premestitev. Če želimo povečanje, mislim, da moramo mehanizem premestitev dopolnevati z drugimi potmi, ne pa da te poti nadomeščamo z novimi. In ponovno združevanje družine je bistvenega pomena. Če želimo povečati število, mislim, da moramo upoštevati potrebo, moramo upoštevati dejstvo, da gre za humanitarno orodje, orodje zaščite, trajno orodje in pomenem tudi mehanizem delitve odgovornosti. Tako lahko povečamo to število. Obenem pa je treba vse skupaj dopolniti tudi za ustreznimi sredstvi in človeškimi viri, še posebej na strani integracije in sprejema. Če bomo vse to lahko povezali v en mehanizem, potem lahko pričakujemo tudi večje številke. Med letom 2012 in letom 2016 je UNHCR podvojilo svoje vloge za premestitev. Na 150 tisoč v dveh letih. Seveda govorimo le o vlogah, seveda, vendar pa že to kaže na dejstvo, da sistem lahko raste, je pa to tudi odločilen trenutek. Po New Yorku torej končno dobivamo dobro jedro za razširito programa, moramo pa to dobro premisliti, vse skupaj mora biti prilagojeno potrebam in mora graditi na obstoječih mrežah. Se upravičujem, da vas prekinjam, moramo pa nadaljevati. Dobro bom zaključil. Petr Hjuek, dve ali tri minute imate na voljo. Znova se bom navezala na številke. S temi se seveda ukvarjamo, že zadnjih deset let razmišljamo o tem, kakšna je situacija, kako povečati številke. Če se navežem na izkušnjo Sirijo in z delom UNHCR-a, torej da ločeno iščemo dodatne zakonite poti do premestitve. Mislim, da je, je bilo to zelo uspešno delo. Več kot 150 tisoč takšnih olog, kot je omenil kolega. Zdaj pa se te definicije nekako združujejo, razmejitve se meglijo, ponovno združitev družine se zdaj že meša s premestitvijo. Kako bomo torej promovirali eno zakonito pot, potem pa zagotoviti tudi večje število premestitev? Ne vem, lahko bi razmišljali o bolj obsežnem sponzoriranju ali o čem drugem, vendar pa potem temu ne moremo več reči premestitev. Najlepša hvala. Oskar Ekblet, izvolite. Čisto na kratko, glede povečanja obsega premestitev v Evropski uniji in kako naj to dosežemo. Uh, zgolj logističnega vidika, pri tem se ne bomo poglabljali na kapacitete sprejema in tako dalje, to je bolj politična razprava. No, vsekakor menim, da imamo številne zglede, 25 tisoč, potem pa še dodatnih 20 tisoč v naslednjih mesecih, no, mislim, da se ne bo to še enkrat zgodilo. Tako se ne lotevamo premestitve. Premestitev je dolgoročna naložba, verjetno bi te številke lahko naraščale postopoma. Na operativni strani mislim, da potrebujemo najprej osnovne gradnitke. Potrebujemo ponovno združevanje družin že vnaprej, dober sistem sprejemanja in izbire strani držav članic in vse skupaj mora delovati. Če bo to postopoma preraslo v nek skupni okvir sistem, potem mislim, da bo Evropska unija imela dober potencial za izpolnjevanje teh ciljev. Veselim me za nekatere vaše komentarje. To je ravno eden od razlogov, zakaj smo začeli s tem projektom, da bi povečali pripravljenost, da bi vse skupaj nekako izključili iz politične enačbe, ko gre le za nekatere praktične vidike. Če to upoštevamo, se lahko tega tudi kaj naučimo. Najlepša hvala. Pa še zadnji govorec Vanila Patrice Kesada v imenu IOM. Kot gotovo lahko slišite, se govorci med seboj strinjamo, gotovo obstaja tudi mm, določen potencial v smislu skupnega evropskega okvira in če bi lahko nacionalne programe tudi podprli, če bi lahko programe podprla Evropska komisija, bi bilo to dobro, je pa seveda hudič v podrobnostih tudi v takih predlogih. Vse skupaj bi morali v regulativnem smislu pojasniti. Pri prebivalstvu, ki je tako traumatizirano in ranljivo, potrebujemo uspešne postopke premestitve. Gre za posameznike, ki so v težki situaciji in prav gotovo jim dolgujemo tudi konkreten predlog. Seveda obstaja možnost za izvedbo ambicioznega programa v Evropi, postopnega programa, ki pa bo moral biti usmerjen tudi v zagotavljanje dobre integracije. Najlepša hvala. No, besedo integracija se uporablja bolj kot drugi. Najlepša hvala za to. Lepo se zahvaljujem vsem govorcem. Zdaj pa ponovno naša poročevalka, Malin Bjork. Malin seveda se naveži na vprašanje, bi vas pa prosil, da predstaviš še nekaj vprašanje sklepnih ugotovitev, tudi v smislu tega pristopa. Se vem, da bo to težko v luči predloga Evropske komisije, bi bilo pa dobro, če skušaš vse skupaj nekako povzeti. Najlepša hvala, gospod predsednik, lepo se zahvaljujem govornikom, pa tudi svojim kolegom, poslancem in poslankam. Kot ste povedali, gospod predsednik, gre za težaven dosje zaradi nekaterih problematičnih določb oziroma členov, ki bi jih bilo treba gotovo izboljšati. Je pa to tudi zelo pomemben dosej in Evropskem parlamentu so zelo zavedani temu, da bi to besedilo še izboljšali. Mislim, da je govorec iz IOM-a povedal, da obstaja visoka stopnja strinjanja. Ljudje sicer govorimo o različnih vidikih, smo usmerjeni na različne dele te problematike, ampak obstajajo tudi določeni skupni inovacije. Sama bom pokomentirala to, kar sem se zapisala popolnoma jasno se mi zdi, da mehanizem premestitve ne sme postati orodje za nadzor migracij. Ne le v primeru tega predloga, ampak tudi pri sklepu sveta glede razvojne pomoči, ki je postala nekako pogojevana z nadzorom migracijskih tokov. Sprejeti moramo nekaj zelo pomembnih odločitev na ravni Evropske unije in ta predlog, ta Svežen je zelo dobra priložnost za pravo odločitev in več govorcev je dejalo, da bi morala biti premestitev vezana na potrebe, na posameznike, to mora biti zaščitno urode, pa tudi urode solidarnosti. Mislim, da je to nekaj, kar bi si morali prizadevati na Evropskem parlamentu izboljšati. Prav gotovo. Popolnoma jasno je, da moramo poglabljati razmislek o merilih upravičenosti, o nekaterih stvarih moramo še razpravljati, nekaj je treba izključiti iz predloga, druge stvari je treba bolje opredeliti, naprimer socioekonomske kriterije, pojem notranje razseljenih in tako dalje, diferencirati je treba tudi med združevanjem družine in pa drugimi kategorijami, kot ste povedali med zadnjo intervencijo, zaradi napaka v definiciji se število premestitev celo niža. Vse skupaj se nekako torej zlije v ta skupni imenovalec premestitve. Ta merila morajo delovati. Potem pa še izključevalna merila, številni ste jih omenjali, tudi to je področje, ki je zelo pomembno, o tem moramo še bolj razmišljati. Izključevalna merila se zdi, da na nek način že odstopajo od načela individualne zaščite in nek, nihče ne bi smel biti kaznovan zaradi tega, ker je poskusil priti v Evropo po nezakoniti poti. In če nekdo je zavrnen v eni državi članici, to še ne pomeni, da bi moral biti zavrnen v čisto vsaki državi članici Evropske unije. To se mi zdi, da ni pravično in obenem to odpira dodatne možnosti za diskriminacijo. Številni ste govorili tudi o integraciji, to je eno od področji, kjer je treba ta predlog še okrepiti in to je treba ugraditi tudi v okvire Evropske unije za premestitve. O tem ne bom več govorila, sem si pa zapisala nekatere zmisli na osnovi vaših intervencij. Glede enega od najpomembnejših vprašanj, sicer števila, naj povem naslednje. Veseli me, da z mano sodeluje zelo dobra skupina poročevalcev v Senci. Vsi si želimo povečanja teh številk, obenem pa si želimo povečanja tudi, da bi ta predlog kaj dosegel. Zaenkrat se mi zdi, da ta predlog še ne bo ničesar dosegel. To mora biti nekaj, kar bo dopolnilo druge zakonite poti in izgraditi moramo tako finančno kot tudi organizacijsko strukturo, ki bo podprla povečanje števila premestitev. Veseli me, ko govorci pravite, da gre tukaj tudi za logistične izzive, no prav gotovo, ko želimo nekaj izboljšati to pomeni tak izziv. Imamo pa zelo dobre izkušnje, ki so na voljo, ne le na švedskem, pa tudi v nekaterih drugih držav članicah, ki so bile omenjene v študiji EMN. No, na osnovi tega mislim, da bi lahko poskrbeli za izboljšave. S tem pa sem še pri zadnjih komentarjih in sicer pozivam vse, da tesno sodelujemo, tako zagovorci na tem panelu, pa tudi z evropskimi poslanci, zato da bomo poskrbeli za pravo strukturo tega svežnja. Tako da bomo ustanovili, ustvarili evropski okvir, ki bo učinkovit, ki bo povečal številke in ne bo ustvarjal paralelne strukture, ampak komplementarno strukturo, zato da bo vse skupaj lahko bolje delovalo. Mislim, da je to veliki ziv, ampak pred seboj že imamo določene zamisli za izboljšave, še posebej v smislu letnih napovedi za premestitev, naprimer vrhu NHCR, kako ne bi to izboljšali in kako bi lahko gradili na osnovi tripartitnega sodelovanja, ki je zdaj podlaga za izvajanje programov. Premestito. Najlepša hvala vsem panelistom, da ste obiskali Evropski parlament, da ste predstavili svoje stališče, svoje znanje, svoje analizo problematike. Tega, kar nam niste uspeli povedati danes, nam lahko poveste tudi poznaje. Prosim, da stopite v stik z nami. Tako jaz kot poročevalci v Senci vam bodo na voljo. Potrebujemo vaš input pri nadaljevanju tega dela. Najlepša hvala. Thank you very much, Marlon. And... Hvala lepa. Malin, poročevalci v senci in poslanci in poslanke tisti, ki ste bili tukaj in ki ste podali svoje prispevke. Hvala, lahko pa to storite seveda tudi še kasneje. Hvala pa vsem, ki ste bili tukaj. Sem nevladnim organizacijam. Izjiv je velik, kot je dala Malin, ne samo tega, tudi pri drugih dosejih v migracijskem svežnju. Potrebno je zagotoviti strukture ki bodo podprle ta svežen. Hvala lepa za vaše delo. Na to temo, hvala lepa. S tem zaključujemo to točko. Um, hvala lepa, da ste bili na predstaviti. Zdaj pa imamo še eno točko na našem dnevnem redu. Hvala, da ste bili potrpežljivi. Ja, nekoliko zamujamo. Gre torej za zadnjo točko danes na našem sestanku. Gre za četrto točko sodba sodišča Evropske unije z dne 22. septembra. Gre za predstavitev pravne službe Evropskega parlamenta. Predstavili bodo združeni zadevi C1415 in C116 skozi 15. Kajola, prosim, beseda je vaša. Gospod Kajola. Prosim za predstavitev, če ste vsi pripravljeni. Thank you, Chairman. The judgment of the third chamber of the Court of Justice of torej, 22. septembra 2016 zadeva dve združeni zadevi, ki jo je Evropski parlament dal na sodišče in tukaj bi naj imeli ničnostno tožbo pri avtomatiziranju izmenjave podatkov pri daktiloskopski podatkih. To je bilo sprejeto strani sveta kot izvedbeni sklep po določbah zakonodaje sveta leta 2008 o čezmejnem sodelovanju, še prav posebno pri boju proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu. To je tako imenovana prmska odločitev to je bilo pred Lizbonsko pogodbo v okviru tretjega stebra in bi naj vključevalo vsebino prumske pogodbe, vključitev prumske pogodbe v zakonodajni okvir Evropske unije. Primeri, o katerih je odločilo sodišče 22. septembra, je del kar nekaj tožb Evropskega parlamenta proti svetu, proti sklepom sveta, ki vključujejo izvedbene ukrepe ki jih je svet prejel v okviru prejšnjega tretjega stebra. Da bi razumeli pravni kontekst teh primerov, moramo izpostaviti, da je parlament dejal, da je deveti člen 36. protokola o začasnih določbah, kar se tiče aktov sprejetih na podlagi evropskih pogodb pred Lizbonsko pogodbo, da se mora to tolmačiti tako, kot da ima to samo učinek na prejšnje stebre. In seveda potem tudi specifične učinke na nekatere akte. Pomankanje neposrednega vpliva. Parlament meni, da 9. člen 36. protokola ne želi ohranjati pri življenju postopkov, ki niso učinkoviti trenutno, ki so bili razveljavljeni izredno z uveljavitvijo Lizbonske pogodbe. Vendar pa sodišče meni, da Lizbonska pogodba sama ne omejuje ukrepov, ki so bili sprejeti po zakonodajnem postopku v prejšnjem tretjem stebru. dokler je ta postopek potem pred sprejetjem zvonske pogodbe bil objavljen v sklepih sveta. Da pa pojasnimo splošni kontekst, splošni pravni kontekst, bolj specifično sedaj ta dva primera. Evropski parlament podpira svoj ukrep po ničnostni tožbi. Najprej se zazemamo za to, da imamo napačno pravno podlago za sklepe sveta. In drugi primer govori o kršitvi postopkovnih zahtev. Glede na to, da je prvi primer dobro osnovan strani parlamenta in je sklep sveta bil razveljavljen po tem, se je sodišče odločilo, da ni potrebno oceniti drugega primera. Kar se prvega tiče, sodišče priznava, da tako kot pravi Evropski parlament, določba, po katerih so bili sklepi sprejeti, to je 25. člen, drugi odstavek prunske odločitve, da je to nezakonito, kaj ti, tukaj imamo podobna pravila za sprejetje ukrepov, kot je ta sklep, ki ga kontestiramo, ki so bolj strogi ker predevajo soglasnost na mesto kvalificirane večine v svetu. V primerjavi s postopkom, ki je naveden v ta namen v pogodbah. Poleg tega, Evropski parlament ni bil posvetovan, kot bi moral bil biti, po postopkih za sprejemanje izvedbenih aktov v tretjem stebru. Izpostaviti moramo še enkrat, da sodišče tukaj govori o določbah iz tretjega stebra, ki so bile veljavne pred uveljavitvijo Lizbonske pogodbe. To je seveda zelo specifično, kakorkoli že. Sodišče meni, da po postopkih v drugem odstavku 25. člena Primske pogodbe svet sprejel sklepe po tretjem stebru in je nezakonito sprejel Sklep. Zahteval je soglasno glasovanje v svetu, ni pa se posvetoval z Evropskim parlamentom. Posledično je svet razveljavil sklep, kot je to zahteval Evropski parlament. Po stališču tako sveta kot parlamenta se je sodišče odločilo, da bodo učinki ohranjeni do začetka uveljavitve novih aktov, ki jih bodo nadomestili. No ti novi akti morajo biti sprejeti strani sveta po običajnih postopkih sprejemanja zakonodaje in torej po posvetovanju z Evropskim parlamentom. To je bil enak rezultat, ko smo ga dobili pri ostalih šestih primerih prej pred Evropskim sodiščem, kjer je Evropsko sodišče razveljavilo kar nekaj sklepov sveta. Seveda sem sedaj na razpolago za kakršno koli vprašanje. Hvala. Hvala lepa. Zdaj vseeno upam, da se bo kdo javil. Gospa Sipel, morda? Ne, vi ste tu za sestanek koordinatorjev. Gospod Kajola zelo ste se trudili, pet je vprašanje, gotovo to zna kdo ceniti. Jaz to zelo cenim, to moram povedati. Tako da hvala lepa, hvala. Hvala za to vaše mnenje. Tako, sedaj pa deset minutni odmor, potem pa se stane koordinator. Še enkrat hvala pravni službi. Kratek odmor desetih minut pred sestankom koordinatorjev če kdo ni predviden na sestanku koordinatorjev, lahko odide. Začeli bomo torej v pol šestih, 17.30. Upam, da je bilo vredno priti predstavnik pravne službe.